Najlepša hvala, gospod predsednik. Gre za tolmačenje pravila 191. Uh, eh, mislim, da nišče ne nasprotuje temu tolmačenju. Uh, Namreč zaradi demokracije v parlamentu želim zagotoviti, da ne bo prišlo do retroaktivnega izvajanja in da to ne bo vplivalo na tekoče mandate in na politične dogovore v odborih in da bo to pravilo veljalo samo za nove mandate v parlamentarnih odborih v prihodnje.